Nadaljujemo z tretjo točko, potrditev zapisnikov z dne 26. februarja 2019. Lahko potrdimo zapisnik, da potem smo pri četrti točki na dnevnem reku, gre za poročilo o medinstitucionalnimi pogajanji v teku. Ker mora gospod Balaš eh, oditi nam lahko poda kratko poročilo. Jutri bo namreč osmi trilog eh, o tej pomembi. Nem dosijejo, prosim, da nam vse poveste o tem. Euh, évidemment, cette, euh, ce, trilogue, euh, ce trilogue aussi. Bon, demain, on est euh, dans un trilogue qui est... Euh Kar zadeva jutrišnji sestanek, jutri poteka trilog, ki bo v vsakem primeru zadnji. Doslej nam še ni uspelo se dogovoriti, upamo, da nam bo uspelo, ampak načeloma so zadeve rešene. Naj povem, parlament je marsikaj sprejel, zaradi tega smo dosegli določen napredek moram pa povedati, da smo dejansko delali koncesije, sej eh, smo želeli priti naprej. Svet se v začetku sploh ni premaknil, potem pa je vendarle naredil nekaj korakov in si prizadeval za napredek. Tukaj gre za eh, tri načela. Države članice morajo imeti možnost ugotoviti, da zadeve niso dovolj rešene, ko gre za odposlane delavce in eh, potem imamo še obmejne delavce, obmejne migrante, kjer eh, komisija začenja podajati predloge, ki so lahko zanimivi, ko gre za dejavnost, eh, delodajalcev, ki delujejo v različnih državah. Vprašanje je, kje velja socialno zavarovanje in tukaj imamo upravno komisijo, ki bo odločala o tem. Pri kriterijih eh, so mnenja zelo različna, ker je neka komisija proti temu, da bi se ukvarjali z kriteriji vezani na to, kjer delo poteka, kje ima nekdo delovno mesto. Te kriterije želimo namreč vključiti. Potrebujemo namreč več kriterijev, zato da bi lahko odločili, kdaj mora biti dano zavarovanje, kdaj pa eh, ne. Na mnogih področjih smo se zedinili, zato bi bilo škoda, če pri točkah ne bi prišli naprej. Zadnja točka pa je dejansko ključnega pomena. Zelo bi obžalovali, če tega ne bi uspeli rešiti. Upajmo, da nam bo to jutri uspelo. Hvala lepa, gospod Balaš. Imamo minutko ali dve, če imate mogoče kakšno vprašanje. Ne? Potem smo zadovoljni s tem poročilom. Naslednji trilog poteka jutri. in verjetno bo ste eh, lahko potem z delegacijo ugotovili, če je eh, mogoče nalivati z nadaljnimi sestanki, ki bodo prinesli neko rešitev. A position where you can't see that ali pa smo prišli do točke, ko ni poti naprej. Nekaj besed o, o tem. No, mislim, da lahko napredujejo. Ne morem reči, da sem pripričan, da bomo jutri dosegli dogovor. Pri zadnjem trilogu sem že mislil, da je zadeva končana in se ne bomo zrinili, ampak potem se je odprlo nekaj vrat in videli bomo, kaj se bo dogajalo jutri. No, tako se je tudi meni zdelo. Situacija je bila zelo težavna, nekaj zastankov nazaj, zdaj. Pa je tudi druga stran pokazala interes za iskanje rešitve. Prav, potem eh, hvala za to poročilo in hvala lepa za prizadevanja in podajanje informacije pred jutrišnjim trialogom. No, kar zadeva peto točko na dnevnem redu, tukaj bi moralo iti sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije. To smo preložili. kar eh, prav gotovo ni presenetljivo. Se smo v kritičnem trenutku in seveda se bomo na to točko še eh, vrnili. Nadaljevali bomo s šesto točko smernice za politiko za poslovanje držav članic. Predala bi besedo kolego Mitrofanovso, ki je odgovorni poročevalec za eh, to poročilo. Izvolite, Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci za intenzivno in produktivno delo pri pripravi poročila glede smernica za poslovanje. Komisija je svoj predlog sprejela na osnovi sklepa sveta o, o smernicah za politike za poslovanje. Tukaj ohranjamo smernice iz leta 2011. Kot sem vas že obveščal, potekajo pogajanja z svetom. Bolgarš, bolgarsko predsedstvo je bilo zelo proaktivno pri obravnavi našega poročila v svetu, tako da nam je uspelo storiti en korak naprej v boljšem sodelovanju med parlamentom in svetom pri pripravi dokončnega dokumenta. Moram pa priznati, da določene točke, v kateri smo se pogajali eh, vnaprej z predstavniki sveta, še vedno ostajajo blokirane v dokumentu in te točke so tudi izginile iz dokumenta. Med pogajanji sem se eh, srečal z različnimi stranmi, tudi z bolgarskim predsedstvom. in predsedujočim v skupini za socialna vprašanja in pozival k upoštevanju naših mnen v končnem sklepu sveta. Svet se mora samo posvetovati z Evropskim parlamentom, vendar pa je svet pokazal odprtost, kako tudi komisija. V končnem dokumentu smo dosegli nekaj uspeha. Ta pogajanja so nek preseda in upajmo zgled za dobro sodelovanje v prihodnosti. Niso pa seveda vse spremembe, ki smo jih predlagali, šle skozi svet, kar obžalujemo. Na določenih področjih nismo dosegli nobenega napredka. Če upoštevamo hitri postopek, smo potrdili predlog komisije, Eh, po poenostavljenem postopku v skladu z eh, členom 150. prvim odstavkom. Hvala lepa. Uh, to... Hvala lepa. Zdaj imajo besedo poročevalci esenci. Najprej gospod Beker, ki predstavlja ELS. Izvolite. Much, uh... Najlepša hvala. Uh, Razumemo predlog uh, komisije in priča smo bili tudi pozitivnemu pristopu sveta, ker se zavedamo, da so ključni elementi socialnega stebra že vključeni in se ustrezno izvajali. Se mi zdi dokaj logično da gremo po predlaganem nipoti, po hitrem postopku. In upamo, da bo to pripeljalo do vsega, kar se nam v odboru za zaposlovanje zdi pomembno. Reforma trga dela, vseživljenjsko učenje, sprememba poklicnega usposabljanja in tako naprej, lahko povem, da se ILS zauzema za ta postopek in zato ga tudi potrjujemo. Hvala lepa, gospod Beker. Naslednji je gospod Dečjen, ki predstavlja SND kot sporočevalni senci. Eh, hvala, gospod predsedujoča. Eh, veseli me upravljeno delo pod eh, bolgarskim predsedovanjem iz julija lanskega leta. Pozitivno je tudi, da je svet eh, tudi upošteval stališče parlamenta v sklepu sveta, so vsebovani deli stališča parlamenta. Smernice so osnova za specifična priporočila za države, to je del evropskega semestra cilj je, da bi na evropski ravni eh, imeli eh, usklajene smernice. Mislim, da smo tu prišli kar lep eh, kost naprej. In to je tudi v interesu vseh držav članic, da je parlament čim močneje vključen v proces razvoja smernica politiko za poslovanje držav članic. Poleg postopkovnih vprašanj, Želim eh, povedati še nekaj v zvezi z dvima točkama v besedilu in sicer mislim prvič, parlament se je odločil za močnejšo usmeritev smernic za politiko zaposlovanja v skladu z stebrom socialnih pravic. V svojem sklepu je to svet večkrat ignoriral. Pri naslednji eh, delavi 2021 naj bi to vendarle korigirali drugič. Eh, ekonomsko-politično bogatejša Evropa, si ne sme privoščiti revščitne otrok. Eh, problemi otrok, ki živijo v revščini, niso primerljivi z drugimi eh, problemi revščine. Parlament zato predlaga posebne ukrepe za otroke v revščini, vendar pa je to svet ponovno ignoriral. V revščini živeči otroki naj bi imeli dostop do brezplačnega zdravstvenega varstva, otroškega varstva, šolanja, zdrave hrane in človeku dostojnega bivanja. Moj poziv na tem mestu je usmerjen v svet, da to v bodoče prevzame. Hvala lepa. Thank you, Mr. Dečen. Hvala, gospod Dečen. Tukaj je kdo iz EKR? Ne. Je kdo tukaj iz skupine Alde? Tudi ne. Je kdo tukaj iz Guengel? Prav tako ne. A kdo zastopa FZD? Tudi ne. In zastopa kdo ENF? Ne. Potem lahko dam besedo nazaj poročevalcu Mitrofanovcu. Najlepša hvala, kolegice in kolegi, za vašo podporo in komentarje. Mislim, da lahko voljivcem povemo, da smo naredili pomemben korak v smeri socialne Evrope. Mm za potrditvijo tega poročila. Zato se vam vsem zahvaljujem, lahko samo ponovim, da se srenjam z potrditvijo predloga po poenostavljenem postopku v skladu s prvim stavkom 50. člena. No, seveda imajo uh, tudi drugi člani priložnost, da spregovorijo. Gospod Manj je želel besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Zdi se mi dobro da smo med poslanci dosegli veliko enotnost. To nas bo prav gotovo eh, okrepilo. Potrebujemo namreč smernice, ki bodo sprejete tudi zunaj. Ehm, seveda so, je zelo pomembno, da lahko rečemo, da so države članice končno razumele, da z evropskim semestrom mislimo resno da poskrbimo za to, da države članice eh, akceptirajo to, kar še niso napravile, pa morajo napraviti. To je pomembna naloga. Eh, prav gotovo bo to igralo pomembno vlogo tudi v evropski kampanji. EU semester jemljemo resno, to je pomembno področje in poleg tega imajo tudi te smernice izjemno pomembno vlogo na tem področju. Delati moramo na tem. Evropski steber socialnih eh, pravic je bilo nekaj, na kar so različne strani gledale zelo kritično. Rekli so, da je to poseg v nacionalne kompetence, eh, stvari je treba eh, urejevati evropsko in mislim, da je pomembno ustrezno ravnoteže. Za naslednja leta je pomembno poskrbeti za to, da so pravice, eh, ki so vključene v stebru socialnih pravic, da jih tudi udejanimo s tem, ko imamo ustrezne ukrepe. Vendar pa bi se želel, da bi se države članice pri tem močneje vključevale ob vseh pristojnostih, ki seveda tudi imamo, da rečejo, no, vendar pa le potrebujemo neko skupno evropsko dimenzijo in s tem lahko premaknemo zelo veliko. E, upam, da lahko pripravimo tudi državljane do tega, da bo rekli, nehajte z vsemi temi neumnostmi, Evropska unija no, ni dovolj enotna. E, solidarnost je mogoče vzpostaviti na ta način, e, da celo področje politike zaposlovanja oblikujemo na ta način, da bomo rekli, to potrebujemo, rezultati so potrebni, državljani morajo čutiti, da so del takšnega produktivnega razvoja. No, eh, revščina otrok si pravkar omenijo, to je zelo pomembno področje. Nekatere države to ignorirajo, to ne gre, to je pomembno področje. In mi v parlamentu smo zelo veliko prispevali k temu. Mislim, da smo navedli vitalne eh, elemente, argumente za to, da bomo lahko vodili tudi progresivni volilni boj. Tisti, ki delajo populistične pripombe, eh, ki pravijo, da Evrope sploh ni, da se sploh ne dogaja, temu temu bomo, re, eh, tem bomo rekli, nehajte se norčevati, ofenzivno se moramo ukvarjati s tem, eh, zelo veliko smo opravili, na to lahko pogledamo in sem sodijo tudi smernice za politike za poslovanja. To je produktivni in proevropski boj in potem nas ne sme biti strah, ko bo šlo za naslednjo zasedbo Evropskega parlamenta, da se to ne bi posrečilo. Thank you very much much, mister. Hvala lepa, gospod Manna, za ta prispevek. In še enkrat hvala gospodu Mitrofanovcu, poročevalcu. Lahko torej potrdimo predlog komisije brez eh, sprememb v poenostavljenem postopku v skladu z prvim odstavkom 50. člena. Lahko? Nihče ni proti. Potem je to sprijeto. Če je kdo tukaj iz GD za zaposlovanje pri komisiji, lahko tudi vi kaj poveste. Hvala lepa, predsedujoča. Najlepša hvala, ker ste dali besedo tudi komisiji. Lahko sem zelo kratek. Pravzaprav se vam moramo samo zahvaliti vašem odboru, parlamentu za podporo našim smernicam za politike zaposlovanja, ki so bile na koncu podprte. In se vam tudi zahvaljujem za potrditev hitrega postopka. Hvala. No, potem smo pri sedmi točki, gre za naslednjo sejo. Naslednjo sejo bo 2. aprila zjutraj. Tako mi pravijo. Ne vem, kaj to pomeni, upam, da ne pred 9. zjutraj. Čas pa bomo še potrdili. Vidimo se torej ponovno 2. aprila. Ne 1. aprila, ampak 2. aprila. Hvala, da ste prišli. Sestanek je bil zelo pomemben, kljub temu, da nas ni bilo prav veliko v dvorani in nismo sprejeli ne vem koliko odločitev, so pa to zelo pomembne odločitve za parlament. In nam tudi odpirajo možnosti za to, da se pogajamo o dobrih eh, odločitvah, to lahko povemo tudi voljivcem v volilni kampanji. Hvala torej vsem in ponovno se vidimo 2. aprila.